Lipca. Tako smo zaključili z razpravo. Sedaj pa prehajamo na enominutne govore po členu 163 poslovnika. Začenja kolegica Estara Sferagut. Prosim. Gracias, Hvala, gospod predsedujoči. Leta 2011 je komisija sprejela Evropski zakon o dostopnosti Eh, v katerem je priporočala državam članicam neke minimalne pogoje, zato da bi vse invalidne osebe lahko nasplošno dostopale do vseh služb, promet, izobraževanje, delo, nove tehnologije, torej vsi družbeni sektorji. Zato je bila naročena študija o socioekološkem učinku in o tem, kakšne eh, učinke lahko prenesijo ti novi ukrepi. Se, eh, predvsem je šlo tukaj za študijo, komisijo, ki bi eh, proučila prednosti zaradi sprejetja tega ukrepa. Študija je bila m, mm, pripravljena leta 2013, ampak še vedno ne poznamo njenih zaključkov. In zato pozivam komisijo, pa tudi parlamenta, naj nas čim prej obvesti o rezultatih študije, predvsem zato, eh, da bi eh, res lahko ovrednotili vse pozitivne prednosti ukrepov, ki lahko izboljšajo življenje invalidnih oseb. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Gjerek. Dziękuję. Moje słowa to. Hvala lepa. Moje besede so poziv predsedniku Evropskega sveta, gospodu Tusku. V interesu vse evropskega kapitala je, da zapre polske rudnike, ker proizvajajo poceni energijo. Polska vlada mora to razumeti in mora ukrepati, kar se tiče naše energije. Ne smejo delovati v imenu lobističnih skupin, tudi energetskih in plinskih podjetij. Resnično pozivamo EU, da osnujemo solidarnostno energetsko unijo, ki bo temeljila na premogu, ki bo temeljila na skupnem pogajanju o cenah plina. To bo zagotovilo, da ne bo prišlo do neumnosti, kot je gospodarstvo brez premoga. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Luke. Gospod predsedujoči, volitve v Grčiji so za nami in ljudje so spregovorili. Kar nekaj let smo gradili sistem gospodarsko-politične usmeritve ki je bilo zapisano v pogodbah, sedaj pa ljudje enostavno rečejo ne. Ne sprejme pravil z evropske ravni in pokaže svojo voljo. Evropska unija je pred težavo, kako naj s tem ravnamo, glede na dejstvo, da je demokratična volja ljudi bila izražena. Kako lahko sedaj ustrajamo pri pravilih in priporočilih z Evropske ravni, če demokratični rezultati volitev pravijo, da ljudje tega ne želijo. Tu se vidi, kako težaven je spor med zahtevami Evropske unije, da bi zavladali državam in voljo ljudi, da grejo svojo pot. Vrniti se moramo k nesolidarnosti, k načelu odgovornosti za lastno dejanje. To je edina možnost za to, da bodo države spet prezele svojo odgovornost. Hvala lepa. Vielen Dank, Herr Kollege. Hvala lepa. Kolega Luke. Sedaj pa kolega Jakovčič. Za razliko od eh, slovenskega ministra. Za razliko od gospoda Židana, slovenskega kme, eh, ministra za kmetijstvo, ki najavlja tožbo eh, zaradi uporabe imena Teran za eh, to vinsko trto. Želim vse zainteresirane strani pozvati naj v duhu dobrega sosedstva in prijateljstva ta spor rešuje na strokoven način. Teran je posebna um, sorta vina, ki se goji po celotni Istri ter na Krasu in istrski ter kraški proizvajalci proizvajajo vino teran ter eh, njegovi uživalci uživajo v njegovi kakovosti. Eh, zato pozivam proizvajalce na Hrvaškem in v Sloveniji naj skupaj proučijo vsa dejstva, s pomočjo katerih bi lahko rešili to situacijo. Predvsem pa se moramo pri tem zavedati, da je teran del naše istarske identitete in da se mi, istrijani, našemu vinu preprosto ne bomo odrekli. Hvala. Hvala lepa, kolega Jakovčič. Kolega Flanagana ni, tako da dobi besedo kolegica Albiol Guzman. Hvala lepa. V Španiji v zadnjem času, času doživljamo porast zatiranja zaradi omejevanja družbenega protesta. Eh, gospodarske oblasti za to zauzemajo zelo avtoritarno držo. Rezultat ehm, štiri letna zaporna kazen za eh, upornike, za sindikaliste tri letna uporna kazen in za druge posameznike, ki jih navajam, tudi različno dolge zaporne kazni. In to so samo nekateri primiri. 300 socialnih eh, aktivistov in sindikalistov aktivistov trenutno pričakuje izid eh, tožb proti njim. In zato eh, pozivamo eh, mednarodno skupnost in špansko državo naj nam zagotovi pravico do pravičnega sojenja. To opazuje že Amnesty International, ki obsoja državo zaradi slabega ravnanja s priporniki in z udeleženci v sodnem procesu. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Škrlec. Poštovani kolege. Spoštovani kolegi. Eh, govorim v imenu državljanov Hrvaške, ki so zaskrbljeni zaradi načina, na katerega je vlada Republike Hrvaške začela in na katerega vodi postopek raziskav in izkoriščanja nafte v Jadranskem morju. Zavedamo se pomena energetske varnosti za Evropsko unijo, ampak ne za ceno ogrožanja okolja in ne za ceno ogrožanja tisočih delovnih mest v gospodarskih sektorjih, med katerimi je tudi proizvodnja zdrave hrane v jadranskem območju. Ministrstvo za gospodarstvo in Agencija za naftne e, derivate Republike Hrvaške se izogiba e, izpolnjevanju svojih obveznosti v skladu z evropsko zakonodajo ter postopku javnega posvetovanja e, ter se izogiba posvetovanju z drugimi državami v jadranski podregiji regiji ter tako ogroža javni interes državljanov Hrvaške in onemogoča vladam drugih držav, da bi zaščitile javni interes svojih državljanov. Pozivam vlado Republike Hrvaške, da spoštuje lastno zakonodajo ter jo izvaja v javnem interesu. Hvala. Hvala lepa, kolega Škrlec. Sedaj pa kolega Korao. Grazie, grazie, Bene, eh, io parlare... Hvala,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 mafiji, pojavu mafije, ki se obravnava kot neprioritetna tema v Evropski uniji. O tem se govori znotraj drugih tematik, vendar pa je to vendarle prednostna zadeva, saj se zaradi tega eh, tudi povečuje terorizem zaradi nezakonitih prihodkov, poleg tega sproža tudi veliko bedo, saj eh, izkorišča mafija s svojim delovanjem eh, navadne plasti prebivalstva. Zato bi morali spremljati to dogajanje in imeti nek stalen odbor za um, eh, boj proti organiziranemu kriminalu in proti nafti. Uh, Eh, morali bi imeti na voljo inštrument, ki bi tako zagotovil neko dostojanstvo in legalnost, ter eh, ki bi spodkopal možnosti za razcvet in bogatenje eh, s pomočjo dejavnosti organiziranega kriminala, ki bogatijo predvsem zaradi revščine ljudi. Hvala lepa, kolega Papadakis. Hvala lepa. Kvantitativno sproščanje, dragi in naložbeni načrt Junkerja, pravzaprav kljub imenu in razlikam, ki se, zdita, ki se zdijo prisotne v imenu, pomenita eno in isto. Tako vidimo pristop velikih institucij, monopola, elit. Nadaljevali bodo s tem delom in to bo pomenilo še več bolečine za navadne ljudi. Tako ne bomo seveda iznašli družbenih sprememb v Grčiji. Ljudje se pa bodo uprli in se bodo borili proti monopolom. Prišlo bodo upora proti Evropi monopolov in kapitala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Zdehovski. Hvala lepa predsedujoči. Za veliko ljudi je Grčija država, kjer želijo živeti, razen zame. Zame so nordijske države zanimive, vendar pa ugotavljamo, da na norveškem kradejo tisoče otrok naših otrok. Koliko časa si bomo še zatiskali oči? Seveda pa ne zadošča enostavno imeti samo pravnih instrumentov. Imamo tudi primer Eve Mihalakove iz Češke. Očitano ji je bilo, precej stvari. To pa ni bilo nikoli dokazano. Vzeli so ji otroke. In sveda se zastavlja vprašanje, koliko časa bomo še ignorirali to, da državljani EU nimajo pravic na norveškem. Kolega Simon. Micro. No? This one? Oh, yeah, on, yeah. Is that on now? Yeah? Um, thank you. Okay, start. Um, my Hvala lepa. West Midlands, moj volilni okraj, pričakuje 718 milijonov evrov evropskega financiranja, pa tega nismo dobili zaradi arogance konzervativne vlade. Vse druge države članice so se dogovorile o operativnih programih s komisijo. Torijska vlada v Združenem kraljestvu pa se ne zmore, ker želijo dati sredstva podjetniškim partnerstvom in komisija seveda presenečene ni zadovoljna s tem. West Midlands, govorimo o 114 milijonih funtov za moj kraj, o velikih sotah za širše območje Birminghama, 173 milijonov za Staffordshire, 54 milijonov za Worcestershire, tega ne dobivamo zaradi toricev. Hvala lepa, kolega Simon. Sedaj pa kolega Zahradil pane předsedající můj příspěvek se týká německa tak možná že. želel sem povedati nekaj o nemčiji morda bo to zanimivo za vas predsedujoči od 1. januarja letos je v nemčiji zakon veljavi zakon o minimalni plači in tudi transportna podjetja morajo to izpolnjevati tudi podjetja iz vzhodne evrope ta zakon predvideva plačilo saj 8,5 evrov na uro. To je štirikrat toliko, kot je minimalna plača na češkem. Prepričan sem, da moramo v teh razmerah biti sposobni reči, da je ta minimalna plača proti skupnemu trgu. Da to pomeni tudi posredno omejevanje prostega pretoka oseb. Gre torej za splošne pravice. Komisija mora storiti nekaj na tem področju in tudi ni jasno, ali je to pravno sploh dopustno, da to velja za transportno podjetje. Hvala lepa, kolega Zahradil. Sedaj pa kolega Paet, ali sem to prav izgovoril? Prosim. Hvala lepa. Ne morem mimo Ukrajine. Spor v Ukrajini zahteva nemudno posredovanje. Želimo doseči premirje in moramo tudi dovoliti ZN mirovnim silam, da stopijo na to območje. Tako bi se izognili nadaljni izgubi ozemlja Ukrajine. Naj pa izpostavim, da je v zadnjih mesecih bilo kar nekaj razmer, ko je prišlo skoraj do trkov vojaških in civilnih letal. Aktivnost vojaških, eh, ruskih vojaških letal se je zelo povečala v Evropi, še prav posebno na področju Baltskega morja. Letijo brez transporterjev in brez komunikacijskih sredstev in to seveda pomeni veliko grožnjo za civilna letala. To pomeni, da je potrebno spremeniti pravila za lete tako, da vojaška letala ne bodo mogla leteti brez delujočih transporterjev hvala lepa gospod ta ja, hvala lepa gospod predsedujoči nikoli ni lahko govoriti o vojni oziroma o posledicah vojne zlasti je to zelo velik posel za Ruse, to lahko verjamete, zato ker sem eh, jaz eh, v 80-ih letih služil v ruski vojski. Ukrajina, kot je povedal kolega, je v globoki krizi. BDP se je znižal skoraj za desetkrat, valuta za več kot 50 odstotkov, inflacija je skoraj 20 odstotna. Tuje rezerve so se v enem letu znižale za polovico. Zato je vprašanje naslednje. Ali smo sprejeli ustrezne zaveze? glede Ukrajine, kajti mi v naših diskusijah glede večletnega finančnega načrta nismo mogli uh, vedeti, kakšne bodo posledice. Razumem, da v Evropski uniji obstajajo tudi uh, drugi pomembni vidiki, recimo vidiki razprav glede letne pomoči Palestini. Potem uh, potekajo razprave tudi o tem, da naj bi isto Eh, isto, isti obseg sredstev namenili tudi Ukrajini. Hvala lepa, kolega Taren. Gospod Maran ni tukaj. Gospod Kristofer Rum. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V zadnjih 40 letih je prišlo v Evropski uniji do številnih res žalostnih posledic, rezultatov v tisočih beguncev iz Cipra lahko štejemo te različne posledice. In tragična je tudi osoda pogrešanih oseb na Cipru. Družba ne kaže ustrezne občutljivosti, dostopov do arhivov vojaških oblasti ni. Na Cipru je enostavno tako, da so določena območja omejena kot vojaška območja in eh, tudi dostopov do dokumentacije ni. Mnogih ljudi ni, ker so pogrešani ljudje, pogrešane osebe, niti ne vemo, kje je njihov zadnji prostor počitja in to je ne spremljivo za Cipr kot članica Evropske unije. Evropska unija mora storiti nekaj, da bo to prekinila. Gospod Moskov. Ustanovitev strateškega naložbenega sklada pomeni tudi ukrepitev Evropske unije kot je predsednik Juncker večkrat povedal. In zato je treba vajn neposredno vključiti naše državljane. Treba je najti načine, da bi ta potencial čim bolje izkoristili. Zakaj ne bi omogočili našim državljanom, da bi se počutili bolj vključene v ta projekt? Lahko bi našli nove oblike za financiranje tega sklada, v katere bi bili državljani bolj vključeni preko neke vrste eh, crowdfundinga, mikrofinanciranja, zato da bi lahko eh, financirali ta um, evropski projekt par excellence, kakršen je bil uh, odličen evropski projekt Erasmus, ki je gotovo bolj vplival na življenje naših državljanov kot katerikoli drugi projekt, če zlasti na življenje naših mladih. To pomeni, da je tudi med njimi zelo veliko volje in želje za Evropo, vendar pa ne najdejo pravih kanalov in načinov, da bi to željo uresničili. In zato moramo mi pokazati pogum ter drznost, da bomo poiskali nove poti in našli primer primerne odgovore. Hvala. Hvala lepa, gospa Gorling. Hvala lepa, gospod predsednik. Opozorila bi vas rada na kršitve v mojem eh, volivnem okolju. Državljani Gibraltarja, ki so med drugim tudi državljani Evropske unije, so, trpijo pravzaprav za posledicami predloga o skupnem evropskem nebu. Dejstvo je, da naj bi ta predlog veljal tudi za Gibraltar. Marca 2014 je na plenarnem zasedanju bilo sprejeto um, dejstvo oziroma odločitev, da Gibraltar ne bo vključen v to skupno uh, evropsko nebo. To je bilo storjeno na podlagi nacionalnosti. Uh, vlada Združenega kraljestva zdaj to sicer blokira, vendar to vseeno pomeni, da vsi državljani Evropske unije ne bodo mogli imeti koristi od tega predloga in to zagotovo je diskriminatorno ravnanje, ki ga je treba odkraviti. Hvala lepa, kolega Weigl. Hvala lepa, predsedujoči. V zelo občutljivem in strateško pomembnem delu Evrope

panie przewodniczący! dziewiętnaście stycznia. devetnajst januarja je francosko ministrstvo za eh, kmetijstvo poslalo obvestilo o sprejetju enostranskega dogovora z rusijo glede uvoza svinjine. To je zagotovo kršitev pravil Evropske unije. Komisija je bila sicer obveščena o pogajanjih, vendar ni storila nič, da bi omejila oziroma preprečile ta proces. Odnosi Evropske unije z Rusijo so izjemno pomembni. Rusija je veliko krat skušala razbiti našo enotnost. Obstaja embargo za izvod, izvoz. Uh, evropskih proizvodov v Rusijo zaradi spora, zaradi Ukrajine. Vsi vemo, da gre za eno in isto, zato ne smemo dovoliti, da bi ravnali neenotno. Obdržati moramo enotnost Evropske unije in komisijo pozivam, da to tudi stori. Hvala lepa. Hvala, kolega Klenovski. Gospa Krtendal. Hvala lepa. Leta 1984 so bili delavci ladje za 30 dni pridržani zaradi tega, ker so stavkali in sicer zaradi izgube delovnih mest. Nikoli niso bili obveščeni, kaj naj bi storili narobe. Eh, zatem je preiskava pokazala, da je vlada vendarle imela skrivne načrte glede zaprtja obrata in da je pravzaprav taktizirala ter jih postavila pod eh, velik pritisk. Treba je zagotoviti ustrezno obravnavo delavcev, njihove temeljne pravice so bile kršene, komisija mora pritisniti uh, na ustrezne organe, zato da bodo delavci Kamel Lejda dobili ustrezno zadoščenje oziroma pravico, ki si jo zasluži. Hvala lepa, kolegica Curtin Darling. Gospod Mar. Hvala lepa. Čeprav bi želel govoriti o Gibraltarju kot španec, pa ne bom govoril o tem. Bom govoril bom o raziskovalni znanosti, ki je eden od stebrov, na katere stavi Evropa v naslednjih letih. V Španiji in še zlasti na Kanarskih otokih imamo najboljši astronomski observatorij na svetu in enega največjih uh, raziskovalnih centrov za afro, astrofiziko, ki že 30 let dela v službi znanosti, predvsem evropske. Pri tem pa sodeluje z univerzami in drugimi raziskovalnimi centri uh, in tudi pri projektu Čerenko za teleskop, uh, ki je vključen v največjo mrežo teleskopov z gama žarki na planetu. Uh, tem sodeluje tudi španska vlada, zato da bi lahko na tak način prispevali k razvoju znanosti na tem evropskem področju. E, vzpostavitev te mreže teleskopov in vključitev kanarskih otokov pomeni zelo velik preskok naprej za kanarske in španske astrofizike in zato vas tukaj podpir, e, prosim za podporo temu pomembnemu projektu. Hvala. Hvala lepa. Gospa Rodriguez Pinheiro Fernandez. Leta 2006 je Evropska investicijska banka dala na voljo 800 milijonov evrov eh, posojila za eh, izobraževalne centre. Po devetih letih ugotavljamo velik zamik pri izvajanju tega programa. Na tisoče učencev eh, hodi k pouku v centrih, ki so v obžalovanja vrednem stanju. In eh, valencijska generalitat torej teh sredstev ni uporabila za eh, prenovo šol. Še zlasti šola eh, v eh, nekem zaselku je. Eh, mora biti deležna posebnosti posebne obravnave, saj učenci hodijo k pouku v um, osmih velikih kontejnerjih. To pomeni, da oblasti ne izpolnjujejo svojih obljub in ne moremo sprijeti tega, da bi ukinjali javne šole, ki ne morejo delovati v takem stanju, zato ker vlada ni zmožna um, izpolnjevati svojih dužnosti. Hvala lepa, gospod Balanca. panie predsedujoči v ponedeljek na so se sestali ministri za kmetijstvo Rečeno je bilo, da naj eh, države članice Evropske unije ne bi sprejemale oziroma sklepale enostranskih eh, sporazumov z Rusijo, ko gre za izvoz svinjine. Situacija, kot jo imamo zdaj pred sabo, je nespremljiva. Rusija enostavno želi razdeliti Evropsko unijo. Mi ne smemo sprejeti takih načinov ravnanj, ko gre za stike in pa pogajanja z Rusijo, pa tudi, ko gre za urejanje kriznih razmer. To zlasti velja z vidika položaja Tena v Ukrajini. Hvala lepa. Hvala, gospod Nikov. uvažajami gospodin predsedatelj zaradi ogromnega broja konfliktov po svetu. Ob visokem številu konfliktov v Evropi je več kot pet milijonov oseb bilo razseljenih eh, ali je moralo zapustiti svoje domove. Deset milijonov eh, beguncev je v zadnjih desetih letih poiskalo zatočišče v Bulgariji, na tisoče drugih pa je tudi v skladu z uredbo Dublin II podalo uloge v naši državi. Situacija je torej zelo težka za zato, ker vse te osebe pristanejo na ozemlju prve države članice, v katero so vstopile v Evropsko unijo. Uh, in tu se postavljajo zelo pomembna vprašanja za našo državo. Vključitev v šengensko območje ter vprašanje priseljencev. Obe vprašanji sta eh, tesno povezani z vprašanjem zunanje meje Bolgarije in o tem bi se bilo treba ukvarjati in to vključiti v delovni program komisije za letošnje leto. Eh, ta program eh, za priseljence bi moral biti prednostno obravnavan ne le v Bolgariji, ampak v celotni Evropi. Hvala. Hvala lepa, gospa Šuldova. Mikrofon, prosim. Vážené kolegyne, vážení kolegové. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Rada bi usmerila vašo pozornost na položaj oziroma na razmere in eh, odnose med eh, Evropsko unijo in pa Rusijo. Ruski minister za izobraževanje je izdal eh, nek poziv, ki govori o dejavnostih Evropske unije na ruskih tleh. Govori o evropski propagandi oziroma o propagandi Evropske unije. Ruska vlada želi doseči več nadzora nad eh, šolskim sistemom. Eh, v, tem, v tej izjavi je govor tudi o programu Erasmus in o tem, da naj bi se obveščali o uradnih um, mnenjih ruske strani. Mi bi radi podprli ambasado Evropske unije v Rusiji. Eno stranski korak uh, ruske strani je zagotovo um, kršitev človekovih pravic. Študenti v Rusiji so bili zmeraj za uh, svobodo in za zaščito človekovih pravic. Hvala lepa. Brenen. Hvala lepa, gospod predsednik. Na no, prejšnji petek sem bil v, na obisku na mlekarski um, kmetijstvi in, kmetijstvu in sicer pri v svojem volivnem okrožju na tej kmetiji imajo več kot 300 krav. Žal zaradi upada cen mleka se zdaj soočajo z ogromno škodo, z bistvenim znižanjem prihodkov. Kaj lahko storimo, kaj bi bilo treba storiti? Odjemalci bi se morali obrniti na trgovinske verige in od njih zahtevati naj plačujejo poštene cene za odkup mlek, mleka. Treba je zagotoviti, da bodo pridelovalci mleka resnično prejeli cene oziroma plačila za mleko, ki si jih dejansko zaslužijo. Hvala lepa, kolega Brennan. S tem smo zaključili eno minutne govore, še dve, dva sporočila imam in sicer od ECR. Eh, e Na mesto gospoda Kamala naj bi poimenovali nekoga drugega, če ni. Um, nasprotovanj, potem smo s tem.